takšen dostop. Ne smemo izkoriščati ljudi pri storitvah, ki so jih prej uživali brezplačno. Hvala lepa, kolegica Prendergast. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Poročilo Bradburn o prihodnosti regionalnih letališč in storitev zračnega prevoza v EU. Poročevalec dobi besedo za 4 minute. Uh, thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vesel sem, da lahko predstavim poročilo na lasno pobudo o regionalnih letališčih in storitvah zračnega prevoza v Evropske uniji. To poročilo je odziv na pomembno vlogo regionalnih letališč za naše državljane in državljanke in za naše gospodarstva. Komisija in drugi ne smejo pozabiti na priložnosti, ki jih imamo regionalne letališča imajo integralno vlogo v gospodarstvu v Evropski uniji in so pomembna za gospodarsko preživetje regij. Letališča omogočajo veliko omrežje, 150 tisoč takšnih povezav in ljudi prenašajo iz enega na drugi kraj Evrope. Povečujejo tudi trgovino, izboljšujejo gospodarstva, regij, kjer jih najdemo in omogočajo boljšo dostopnost do širših trgov. A letalstvo ima zelo majhne marže, kar še posebej velja za regionalna letališča. Situacija se je v zadnjem času precej spremenila. Odpraviti je potrebno gospodarske ovire in bolje opredeliti vlogo letališč v omrežju TNT menim, da morajo biti regionalne letališča ključen del omrežja TNT, ne pa obroben del. Če bomo to storili, potem bomo industriji dali večjo pobudo, da zagotovi rast in ponudi številne prednosti našim državljanom in državljankam, naprimer kar se tiče dostopa do ustreznih vozovnic. Potrebno je razvijati cesar in enotno evropsko nebo. To bo privedlo do številnih ekonomskih prednosti. Regionalne dališča imajo ponom, pon, dobro ulogo in če bomo ustrezno izvajali ukrepe, ki jih moramo izvesti, lahko zmanjšamo obremenjenost povezav in izboljšamo učinkovitost še posebej moramo paziti na tiste regije, ki so bile izrinjene iz trga zaradi cen na trgu, zaradi malo izbire in visokih cen. Nanašam se na dve temi, transparentnost cen in prtljago na letalu. Vse to lahko precej zviša ceno vozovnic državljanom in državljankam je treba ponuditi možnost plačevanja z debetnimi ali kreditnimi karticami, kjer ni potrebno plačevati za uporabo. Pomembno je, da ljudje vedo, kaj bodo plačevali, ne pa, da se cena njihove vozovnice zviša v postopku nakupa. Industrija mora določiti skupne zgornje omejitve za težo in omejitev velikosti, tako da bodo vsi vedeli, zakaj gre poročilo poziva tudi, da ne uporabljamo pravila enega kosa prtljage. Včasih se namreč zaradi tega pravila podjetja odločajo, da zvišajo cene vstopnic. To je še posebej nevarno na regionalnih letališčih, ki morajo zvišati cene za letalske ponovnike regionalne dališča so ključen del dobro delujočega prometnega omrežja. Komisija mora biti odločna, ko sprejema ukrepe in tako omogoči ustrezno delovanje podjetij, ki so povezane z letališkimi storitvami, storitvami zračnega prevoza. Hvala. Hvala lepa, kolega Bradburn. Sedaj pa postopek HDI. Besedo dobi gospod Kelly. Klemoče, uklon. Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z večino vprašanj, ki jih je izpostavil poročevalec. Regionalne telišča imajo po, po, zelo pomembno ulogo v prometnih omrežjih. Morali bi vključiti tudi omrežja TNT. Govorili smo o nevarnostih, ki pretijo majhnim letališčem. Pomembno je, da so regionalne letališča gospodarsko neodvisna, da lahko sama preživijo. Imamo tista regionalna letališča, ki so dobro delovala pred izgradnjo naprimer določenih plovnih poti, sedaj pa so gospodarsko ne nujna. Pomembno je, da takšnim letališčem pomagamo na vsak način. A, če so takšna letališča popolnoma eh, neekonomska, potem nima smisla, da v njih eh, vlagamo denar in ga izgubljamo. Hvala lepa, sedaj kolegica Tikal. Res je faktor importantna, sigurno. Najlepša hvala seveda je, so regionalna letališča nujna za mobilnost državljanov, za gospodarski in socialni razvoj regij, še zlasti tistih regij, kjer ni drugih možnosti za promet oziroma transport. Intermodalnost pa seveda lahko dodatno uh, poveča dostopnost do določenih regij v povezavi z turizmom in drugimi dejavnostmi. Re, določena uh, letališča so včasih neustrezno povezana z uh, eh, kopenskim oziroma cestnim prevozom in uh, pri tem ne smemo pozabiti, da je trajnost bistvenega pomena. Uh, ustaviti je treba dobro povezavo med regionalnimi letališči in uh, urbanimi centri ter na ta način zagotoviti trajnostni razvoj, socialne in uh, ekonomske uh, infrastrukture. Na ta način eh, lahko uh, zagotovimo intermodalnost. Hvala lepa, kolegica Cikal. Sedaj pa Ferreira. Ja, e Hvala, gospod predsedujoči. Regionalna letališča in regionalno letalstvo je potrebno pravilno integrirati v strategije regionalnega razvoja. V tem primeru je to lahko uporaben instrument za izboljšavo rasti teh regij. S tem se lahko izognemo razpadom. Seveda pa moramo letališča povezati tudi z drugimi načini prometa, naprimer železnico ali z vodnim prometom. Potrebno je vključiti v to delovanje tudi načelo trajnosti. A javni interesi niso kompatibilni z liberalizacijo tega področja oziroma z dogmo svobodnega trga. Pogosto pozabljamo tudi na vprašanje varnosti. Najhuje je na tem področju pri delovnih pogojih, pogosto prihaja do dumpinga in s tem škodimo delovnim mestom. Nizkocenovni ponudniki imajo pomembno vlogo pri tem. Kolega Paška. Hvala lepa, kolega Paška. Važeni pan predsedajoči, važeni pan komisar. Eh, Hvala, gospod predsedajoči, gospod komisar. Zaradi goste naseljenosti Evrope in precej visoke tehnološke ravni proizvodnje imamo v Evropi veliko število letališč. To se precej razlikuje, ta se precej razlikujejo glede na storitve, ki jih ponujejo. Prevoz potnikov in blaga je prav tako povezan z regionalnimi letališči. Še posebej je to pomembno za integrirano področje Evropske unije, kjer ima pomembno vlogo tudi mobilnost državljanov in državljank. Dobro urejen letalski promet je zato ključnega pomena. Potrebno se osredotočiti na specifične lasnosti regionalnih letališč, ki delujejo drugače kot velika vozlišča, ki jim ponavadi posvečamo največ pozornosti v evropski zakonodaji. Kot je dejal gospod Bradburn, moramo upoštevati posebnosti teh majhnih letališč, da zagotovimo njihovo učinkovitost. Kolega Pirkar. Hvala lepa. S tem poročilom Evropski parlament namenja posebno pozornost regionalnim letališčem. Po eni strani imamo letališča, ki so vozlišča, po drugi strani pa imamo regionalna letališča, ki so pomembna za regije in za razvoj letih. Da bi jih podprli in naj spostavim tri točke. Najprej, povezava z drugimi prometnimi modalitetami in povezava z vozlišči. Drugič, regionalna letališča se morajo med sabo bolje povezovati. In tretjič, pri oskih grlih glede zmogljivosti jih moramo uporabiti kot alternativo. Jasno mora biti tudi to, da da so ta regionalna letališča nekaj, kar niso spomeniki za lokalne politike. To so srednjeročno gledano letališča, ki morajo biti profitabilna in gospodarnost mora biti v spredju. Na koncu bi se rad zahvalil gospodu Bradburnu za dobro sodelovanje. Vielen Dank, Herr Kollege Pirkel. Hvala lepa, kolega Pirkel. Sedaj pa kolegica Pendergast. Hvala, gospod predsedujoči. Štiri regionalne tališča v mojem okrožju bi veliko pridobila s pomočjo teh zamisli in sporočila. Zato čestitke, gospod poročevalec. Še posebej me veseli vaša odločitev glede pravila enega kosa prtljage a številna regionalna letališča so odvisna od trgovin, ki jih imajo. Pravilo enega kosa prtljage preprečuje uporabnikom letališč, da bi na letališčih tudi nakupovali. Irska vlada se je odločila, da letališče še eno loči od DAA. Upam, da da bomo s tem privabili investicije in zagotovili nova delovna mesta. Ta so resnično potrebna. Hvala za čas. Hvala lepa. Sedaj pa za zaključek postopka še kolega Nikolesko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročilo gospoda Berbona je tako, da ga moramo pozdraviti. Uh, poziva se komisijo, da uh, revidira ure, direktivo, kar se tiče pragov, tako da lahko regionalna letališča, uh, ki spremejo več kot 50 eh, tisoč uh, potnikov na leto, uh, postanejo upravičena do državnih pomoči. Potem imamo seveda pravilo enega kosa prtljage. Eh, po mojem mnenju eh, lahko to eh, prinese večjo gospodarsko rast in večjo mobilnost v mnogih delih Evrope. Vendar pa na letališčih, ki predvsem servisirajo glavna mesta držav, je treba eh, zagotoviti ustrezne zakonodajne pogoje. Nikolesku. Hvala lepa, kolega Nikolesko. Postopek HDI je zaključen. Za zaključek razprave pa bo spregovoril še komisar De Gucht. Thank you, uh, uh Hvala, gospod predsedujoči. In spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljam poročilo gospoda Bredborna o prihodnosti regionalnih letališč in storitev zračnega prevoza v Evropski uniji. Ta dopolnjuje pobudo komisije o prtljagi v letalskem prometu. Upamo, da bo do letališča postavljena del zgodbe o uspehu, ki jo predstavlja Evropsko enotno nebo. Število pravil znotraj EU se je podvojila v zadnjih 20 letih. Letališča povezujejo naše državljane in državljanke s svetom. Čarterški leti nas povezujejo s turističnimi destinacijami, letalski promet pa je pomemben tudi za podjetništvo in za celoten spektr delovanja Evropske unije, tudi za regije. Sedaj se bom dotaknil posameznih tem poročila. Relevantni generalni direktorati komisije preučujejo različne možnosti ukrepanja na področju regionalnih letališč. Povezovanje regij in držav mora ostati glavno vodilo pri pripravi zakonodaje. Ne smemo pa pozabiti, da nezakonite javne subvencije izkrivljajo trg. Pripraviti moramo preprosta skupna pravila, ki zagotavljajo trajnost evropskega letalskega trga. Vse to bomo seveda upoštevali pri reviziji obstoječe zakonodaje. Govorili smo tudi o pravilu enega kosa prtljage. Potniki so pogosto zmedeni saj različne letalske družbe različno izvajajo to pravilo. Komisija bo preučila to vprašanje pri reviziji uredbe 261 iz leta 2004. Ko se lotevamo vprašanja vpliva na trgovino, gre tukaj predvsem za povezavo med letalskim družbom, letališči in trgovinami. Tega vprašanja ne bi smeli rešiti zakonodajo za zaščito potnikov. Poročilo se nanaša tudi na izvajanje oziroma na revizijo uredbe o slotih. V imenu komisarja Kalasa naj povem, da ne želimo izriniti regionalne letalske storitve iz trga, ampak želimo spodbiti kapacitete na tem področju. Pogosto pozabljamo na možnosti, kot je zagotavljanje sloto, ravno zaradi učinkov na regionalne tališča. Trenutno tečajo, tečajo pogovori o tem tako v svetu, kot tudi v parlamentu. Poročilo zahteva, da se regionalne tališča upošteva v prihodni politiki na področju prometnih omrežij. Pomemben del politike TNT je, da vključimo tudi regionalne letališča, ampak narediti moramo korak naprej. Zagotoviti moramo ustrezno tehnologijo in ustrezne storitve. Še naprej bomo delali na tem področju in poskušali zagotoviti ustrezen sistem izdajanja vozovnic. Zahvaljujemo se parlamentu za njihove interese in za njihovo podporo govorili ste tudi o tem, da nekatere letalske družbe dodajajo dodatne stroške k osnovni ceni vozovnic. Komisija bo kmalo pripravila študijo o ceni vozovnic v Evropski uniji. Ponavadi je vedno na voljo brezplačen način plačila za vozovnico, ampak včasih ta način ni dostopen za vse uporabnike. Preverili bomo, kakšna je trenutna zakonodaja. Letališča so pomembna kot vrata v svet, vrata v Evropo, pomembna pa so tudi kot gonila za rast. Vsi vemo, kako pomembna so lahko za povezanost oddaljenih regij. So bistvenega pomena za povezanost v Evropi. Naj zaključim in se vam zahvalim za zanimivo razpravo o tej zelo zanimivi temi. Komisija deli nadaljnih razbav, razprav o tem svežnju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in spoštovani kolegi in kolegice. Hvala lepa, komisar De Gucht. Razprava je končana. Naj opozorim na to, da imamo napako pri poročilu, kar zadeva vse jezikovne različice, glasovali bomo jutri ob 11.30. Nadaljevali bomo jutri ob 8.30 do 11.30. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Zasedanje je končano. Vsem želim lahko noč.